Predsednik je od pristojnih nemških organov prejel obvestilo, da je kot uh, novi poslanec, izvoljen gospod Klinc, ki bo nadvestil gospoda Torjera od 16. novembra 2015 dalje, pravi gospa predsednica. Prav tako je bil obveščen o izvolitvi gospe Nadje Hirš. Se pravi, čujem, eh, tukaj bi morali pisati leto 2017. Prav tako smo dobili obvestilo o izvolitvi gospe Nadje Hirš in gospoda Martina Šildevana in gospoda Jurgena Mojtena, ki bodo nadomestili Aleksandra Graf, uh, Grafa van Lambsdorfa, gospoda Fabija Demasi in gospe, uh, gospo Beatrix van Storch z 8. novembrom 2017 dalje. Pozdravljam naše nove kolege in uh, svoj sedež v parlamentu in v organih bodo zasedli tako, kot je to predvideno v poslovniku.